tiče Unije, kar jim bo omogočilo, da sodelujejo v večji meri k demokratičnemu življenju naših držav in da bomo ustvarili več Evrope. Hvala. Hvala lepa. S tem smo zaključili za zelo, zelo plodno razpravo. Glasovanje bo jutri ob 12. o tem poročilu. Zdaj pa prehajamo na skupno razpravo o štirih poročilih. Gospe in gospodje poročevalci so gospod Santos, gospod Ferreira, gospa Greje in gospa Fraga Esteves. Najprej dajem besedo poročevalcem. Začel bo gospod Kapulas Santos. Gospod predsedujoči, gospod komisar, spoštovani kolegi in kolegice skupna ribiška politika je pomembna, saj ne moremo zadostiti našim potrebam po ribah z našim lastnim staležem. 40 odstotkov potreb zagotavljamo sami. Leta 2009 smo ovozili Eh, rib za 15 milijonov evrov, izvozili pa smo jih le za 2,5 milijona. To pomeni, da potrebujemo dvostranske sporazume s tretjimi državami. Ti sporazumi so pomembni in seveda ne bi imeli vseh teh uh, flot v tujih pristaničih brez teh sporazumov. Vendar pa imajo ti sporazumi pozitivne učinke tudi na naše partnerje. Evropska unija, za razliko od eh, naših. Eh, mnogih konkurentov ne le izmenjuje ribe za denar. To, kar si mi želimo, je, da bi branili naše vrednote, eh, človekove pravice in tudi vzdržno ravnanje z viri. Pristojnosti Evropske unije, ko gre za biološke vire, vključujejo tudi eh, ribiške, ribiške izdelke in ribe. Tukaj gre za del skupne ribiške politike, katere cilj je, da bi razširili načela tržnega in trajnostnega, kot tudi odgovornega ribolova. Načela, ki so podlaga za skupno ribiško politiko kar pomeni, da vzdržujemo uh, floto skupnosti in da zagotavljamo, da ta flota oskrbuje trg skupnosti, ta načela postaja vse manj relevantna. Danes dejansko govorimo o sporazumih z Zvezo komorov, ki omogočajo dostop do komorskih voda za 70 um, plovil Evropske unije skupnosti v izmenjavo za 16 milijonov evrov na leto. Polovica tega denarja se namenja za razvoj ribolovnega sektorja in ribiškega sektorja v tej zvezi, ki pravzaprav nima drugih virov. In pravzaprav prehranjuje 30 tisoč svojih državljanov. morda bo prišlo, lahko pride do očitve in spremembe tega sporazuma, če bi ta zveza kršila človekovih pravice. Ta država je imela več eh, vojaških udarov eh, v preteklih letih. Naj eh, omenim nekaj priporočil iz mojega poročila. Treba je bistveno izboljšati oceno vsakršnih rezultatov tega sporazuma. Izkoristil bi to minuto, ki jo imam na voljo, da bi omenil tudi vidike poročila gospe Grele, s katerimi se ne strinjam. Namreč, zato sem tudi predložil predlog spremembe. Ribištvo se ne sme omejevati zgolj na dve vrsti, ki ju je komisija prepovedala, saj je bilo uh, prevladujoče mišljenje, da se s tem ogroža število morskih psov, če tudi ni nobenih znanstvenih študij, ki bi to potrjevale. Tako da s tem predlogom spremembe predlagam, da bi se ta sporazum predložil do leta 2012, dokler portugalske oblasti ne izvedejo študij, ki bodo podprle ta sklep ta vidik oziroma to mnenje podpira tudi ECOSOC in poziva parlament in komisijo, da se ta sporazum preloži. Hvala lepa, gospod Kabula Santos, sedaj pa gospod Ferreira za štiri minute. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. Ta uredba 861 skozi 2006 postavlja financiranje skupnosti za skupno ribiško politiko in tudi za um, um, ribiško pravo. Gre za zelo pomemben sektor. Skupaj z ribiškim, Evropskim ribiškim skladom je to eden od dveh glavnih instrumentov za izvajanje skupne eh, ribiške politike. Več dopolnilnih zakonov um, je bilo spremenjenih. Zaradi tega je to uredbo tudi treba sedaj spremeniti, tako da bodo pravni akti skladni. Komisija meni, da je treba zagotoviti da se določeni vidiki uredbe spremenijo, zato da bi bile zahteve ustrezneje izpolnjene. Obstaja omejeno področje uporabe in se s tem ohranja tudi večina prvotnih ciljev in strukture. S temi cilji pa še vedno menimo, da bi bilo dobro imeti nadaljne spremembe, ki bi lahko prispevale k boljši prilagoditvi tega zakonodajnega akta eh, k spremembam v sektorju v bližnji prihodnosti. Razprava je močno prispevala k oblikovanju tega poročila. Delo poročevalca v senci in poročevalca uh, si zasluži zahvalo. Med predlogi sprememb, ki so omenjeni, bi uh, omenil tudi uh, Eh, ukrepe za ohranjanje obalnega ribištva. Poleg tega tudi možnost sredstev za nakup različnih eh, tehnologij, ki obstajajo v ribiškem sektorju. Tukaj gre za večjo računalniško podporo, ki bi pomagala pri upravljanju in pri razvoju metod vzorčenja, kot tudi pri izboljševanju kakovosti ribolovne dejavnosti. Uvesti bi bilo treba zbiranje okoljskih podatkov, ki bi bili priloženi socioekonomskim podatkom, ki so bili prvotno predvideni. Tako bi lahko ustrezno spremljeni vpliv tega sektorja na okolje in eh, podprli eh, trajnostno naravo tega, tega sektorja. Tukaj bi se obr, obrnil tudi na tri dodatne predloge spremembe, ki smo jih predložili k temu, pri, por, k temu poročilu. Vse bolj se priznava, da bi bilo treba upravljanje ribištva utemeliti na znanstvenem vedenju, ki mora biti posodobljeno eh, in ki mora upoštevati trenutno stanje staležev. To je pomemben vidik za zagotavljanje trajnosti in eh, eh, tega sektorja. Potrebno bi bilo zvišati stopnjo sofinanciranja sredstev Evropske unije skupnosti, ko gre za zbiranje podatkov o staležih. Tako bi morali to raven dvigniti na 75 odstotkov. Pri spremljanju predlagamo, da bi se tudi tam zvišala stopnja sofinanciranja. Pri tem pa seveda lahko komisija še naprej financira določene ukrepe po višji stopni. Države članice bi seveda morale sodelovati pri izvajanju nadzora in nadzornih ukrepov v lastnih vodah. Gre za poskus, um, ki poskuša spraviti različne predloge političnih skupin. Uh, prvotno je bila predlagana stopnja financiranja 75 odstotkov, to je predlagala naša politična skupina GUE NGL, druge politične skupine pa so se temu pridružile in to kaže, kako pomembno je to sofinanciranje in kako uh, je na pri teh stvarih eh, mogoče priti do konsenza eh, in tako priti do ugodnega glasovanja na plenarnem zasedanju. Hvala lepa, sedaj pa gospa Grelje. Gospod predsednik. Predsedujoči, gospa komisarka, kolegice in kolegi, naj se najprej zahvalim kolegom za njihovo konstruktivno eh, sodelovanje, kar zadeva začasne prehodne eh, torej ukrepe in kar je seveda mm, razvilo oziroma tirjalo zelo živahno razpravo. Dejansko eh, moramo ugotoviti, katere so območja, kjer prihaja do ribolovnih dejavnosti, zato da zagotovimo tudi zaščito mladih, torej nedoraslih morskih organizmov. To poročilo je sporno, kot dokazuje tudi, dokazujejo težave, s katerimi se sooča komisija od leta 2008, da pride do soglasja, kar zadeva določene postopke tudi svetom in parlamentom. V tem trenutku tehnični ukrepi ureja star predlog spremembe, torej neka uredba, ki je bila že predmet podaljšanja do 30. junija 2008. 2011. Zaradi pomankanja soglasja se svetom, kar zadeva novo uredbo, eh, predlog je bil že vložen leta 2008 strani komisije in namen tega je, bila, eh, je bilo eh, pojasnjevanje določenih vidikov v stari in tudi poenostavitev stare uredbe. Zdaj, ko se približuje nov, novi rok, nova zapadlost, ribolov dejansko spada na podlagi Lizbonske pogodbe na področje soodločanja in parlament dejansko želi eh, prevzeti to pristojnost tako, da poseže tudi na področje skupne ribiške politike. <clears throat> torej prihajam iz pristaniškega mesta in jaz dejansko moram reči, da moram priznati, da so vsi delavci na področju ribištva zelo izkazujo veliko nezaupanje do reforme skupne ribiške politike. Komisija je skušala najti neko ravnoteže med gospodarsko platjo po eni strani in po drugi strani tudi zagotoviti trajnost in prihodnost dodatnost ribolovnih virov. Eh, dejansko eh, prihaja tudi do spremembe uredbe v trenutku, ko prihaja tudi do reforme skupne ribiške politike in pri tem je treba upoštevati interese državljanov, potrošnikov in tudi ribičev. Hkrati pa tudi upoštevati znanstvene ugotovitve za to, da se ugotovi, koliko je dejansko izčrpanost staležav. Komisija torej mora dejansko podati pravi predlog, kar zadeva razvoja tehničnih ukrepov. Novi predlog bi eh, moral upoštevati eh, konkretne razmere na terenu in bi morali zasledovati skladnost med novo uredbo in pa okvir, okvirom nove skupne ribiške politike, predvsem kar zadeva regionalizacijo ukrepov. Hkrati moramo porazdeliti pristojnosti med komisijo in državami članicami in moramo tudi opredeliti načine sodelovanja pri tej skupni ribiški politiki dejansko bi eh, <clears throat> dejansko podprla prošnjo komisije, da se sedanje pravila podaljšajo še do 1. januarja 2013, eh, tudi ker sicer z neko eh, spremembo, kar zadeva merjaščevko. Sicer pa zahteve po spremembah so močne predvsem pri glavnih akterjih na tem področju in pri, hkrati je treba tudi upoštevati oceno vplivov a, na okolje in hkrati je treba tudi m, organizirati posvetovanja z vsemi akteri na tem področju. Želim pritegniti pozornost tudi na dejstvo, da novi predlog komisije mora biti oblikovan v a, razumnem roku, zato da a, pač do a, leta 2013 uredimo te plati predvsem vstopom v veljavnost skupne ribiške politike, kajti bi bilo bi nepojmljivo, da bi še podaljševali začasno tehnične ukrepe za a, nadaljne mesece po tem podaljšanju preko torej 1. januarja 2013. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa kolegica. Lahko vam povem, da so zdaj dol, tolmači opravili nemogoče delo. Zdaj dajem besedo gospe Fraga za štiri minute. Hvala lepa. Tudi sama bom najprej morala izraziti obžalovanje, kako zapleteno je postalo to vprašanje, ki je bilo prvotno zelo preprosto. Razlog za to je to, da komisija ni hotela priznati pristojnosti so odločanja, kljub temu, da smo to poročilo resnično obravnavali v dobri veri. Tukaj gre za Grenlandijo, gre za prekomorsko državo in območje ki, prav, za katero pravzaprav velja enak režim kot za tretje države. Tako da bi morala ta država na enak način izvažati ribiške iz, uh, proizvode v Evropsko unijo kot tretje države. Eden od razlogov, zakaj uh, Grenlandija sodeluje v režimu uh, enotnega trga, so zdravstveni vidiki. Trgovina z ribiškimi prevo, uh, proizvodi vel, uh, spada pod skupno tržno ureditev. Komisija je predlagala in oziroma pokazala, da bi bila pravna podlaga za ta sporazum um, člen 203, torej posvetovalni postopek. Uh, odbor za ribištvo in uh, pravna služba pa sta takoj povedala, da je ta pristop napačen. Kljub temu pa uh, Eh, niso imeli težav z vsebino in ta sporozum je seveda bil zelo pomemben za Grenlandijo. Zato smo se uh, strinjali, da bomo ga obravnavali v postopku posvetovanja. Zdaj si lahko predlagate, da je svet eh, sprejel povsem nasprotujoč predlog z različnimi spremembami, ki bi želeli skriti povezavo z skupno tržno ureditvijo in na ta način se hočejo izogniti od postopkov soodločanja. In to, eh, ta manevr seveda ne znamo ceniti, kajti mi bi že prej obravna, eh, lahko sprejeli prejšnji. Um, tekst v postopku so posvetovanja. Torej, vidimo, da komisija in svet želita ukrasti pristojnosti Evropskem parlamentu, zato smo se zdaj odločili, da, bomo, da smo zaprosili za eh, pravno mnenje odbora za pravne zadeve. In odbor za pravne zadeve je pojasnil in zdaj bom citirala, da je cilj tega predloga to, da. Uh, Eh, Grenlandija izvaja eh, pravila notranjega trga, kot so zapisana v 203. členu PDEU in da mora to biti v skladu z eh, varno hrano, skupno organizacijo trga z ribiškimi proizvodi in uh, varnim ravnanjem živali. Uh, Zato je pravni odbor soglasno sklenil, da morajo tukaj veljati člen 43 in 204 pogodb skupaj z protokolom številka 34 ki vsebuje specifične postopke za proizvode, ki so podvrženi skupni tržni ureditvi za Grenlandijo torej ti členi morajo predstavljati pravno podlago za ta predlog. Zato sem sedaj spisala nov osnutek poročila s spremenjeno pravno podlago in to bomo jutri predložili v vašo odobritev. To mi zdaj obravnavamo kot prvo obravnavo v parlamentu, zato bi prosil komisi, prosila komisijo in svet, sveta sicer ni tukaj, da torej prosim vas, da, spo, da jim sporočite za novo pravno podlago, tako da naj tudi oni obravnavajo ta predlog kot prvo obravnavo. Problem je torej v pravni podlagi, ne pa v sebini. Upam, da bo ta problem rešen. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najlepša hvala, kolegica Fraga. Sedaj pa, da bi besedo gospa eh, komisarka Damenaki v imenu komisije. Najlepša hvala predsedujoči. Rada bi se zahvalila vsem pročevalcem za opravljeno delo. Zdaj pa naj, gospod predsedujoči, spregovorim o vseh posameznih poročilih in eh, se bom osredotočila na vsebino, da prihranimo nekaj časa, kar zadeva sporazum med Evropsko unijo in Zvezo komorov. Zahvaljujem se gospodu Kapla Santosu za upravljeno delo v vlogi poročevalca in vesela sem podpore odbora za ribištvo, celotni vsebini tega predloga. Kot veste, je Evropska unija zavezana nadaljni podpori trajnostnega in zdržnega ribolova v vodah naših partnerjev, eh, kar velja tudi za območje Indijskega oceana. Izredno pomembno je, da ohranjamo dvostranske stike z državami eh, te regije in komori v tem eh, primeru sploh kar zadeva vključevanje Evropske unije v regionalne ribiške organizacije, eh, kakršna je komisija za tune v Indijskem oceanu. Tam moramo biti prisotni in zato je ta sporazum tako pomemben. Trenutno ima Evropska unija štiri aktivne sporazume o partnerstvu v ribiškem sektorju v eh, Eh, Indijskem oceanu, Sešeljem, Madagaskarjem, Mozambikom in z eh, Zvezo Komorov. Naj povdarim, da je zelo pomembno eh, tako za komisijo kot Evropsko unijo, da se doseže sporazum s Komori, kajti ta sporazum igra zelo pomembno vlogo, kar zadeva prisotnost naše flote v tej regiji. Ravno tako je pomembno okrepiti dialog o sektorski politiki, zato da bi spodbudili izvajanje odgovorne ribiške politike v tej regiji. Torej, gospod predsedujoči, spoštovani poslanci in poslanke, zdaj pa še nekaj besed. Eh, glede zahteve, ki jo je poročevalec izrekel uh, do komisije ob koncu svojega prispevka. Komisija je zavezana eh, temu, da bo parlament vse čas obveščala o poteku pogajanj in o eh, sprejemanju mednarodnih sporozumov. Eh, želimo zagotoviti, da bojo vse potrebne informacije na voljo, seveda pa moramo delovati v skladu z zavezami, ki smo jih sprejeli v okvirnem sporazumu. V praksi službe komisije že več kot eno leto spoštujejo ta dogovor. Komisija pošilja Evropskemu parlamentu enake informacije kot svetu. Ravno tako to počne e, istočasno. Eh, sama sem predana temu, da bom dala na voljo ex ante, ex post evalvacije naših sporozumov in to čim hitreje. Naj vam dam primer. Eh, glede na jutrišnje glasovanje Eh, o partnerstvu z Mauretanijo, so službe komisije poskrbele, da, je bilo da bo evalvacijsko poročilo eh, o tem sporazumu eh, na voljo predčasno, zato da bodo člani parlamenta obvešeni o vsebini, ko bodo glasovali. Kar zadeva udeležbo poslancev kot opazovalcev na mednarodnih srečanjih in konferencah, tukaj mora povdariti, da je v eh, okvirnem sporozumu govora o mednarodnih konferencah. Eh, poleg tega želimo ohraniti eh, uspešno prakso sodelovanja v bilateralnih srečanjih. Eh, kakršnakoli odločitev o vključevanju evropskih poslancev v evropske delegacije je predmet odločitve kolegija komisarjev eh, v vsakem primeru posebej eh, glede na pravne in tehnične možnosti in v skladu z okvirnim sporazumom. Tukaj pa naj izpostavim, kakšen je moj pristop in kakšen je pristop mojih služb. Vsi smo zelo pozitivno nastrojeni do tega in vam želimo omogočiti čim večjo vključenost. Eh, zdaj pa, če nadaljujem z drugim poročilom o eh, ukrepih za izvajanje skupne ribiške politike. Eh, zahvaljujem se poročevalcu gospodu Ferreri za upravljeno delo. Po zaslugi njegovih prizadevanj imamo pred seboj predlog, ki je spremljiv tudi za svet. Eh, z veseljem eh, lahko povem, da je to besedilo spremljivo tudi za komisijo. Torej res je prišlo do odličnega sodelovanja vseh trih institucij glede tega dosjeja po uh, uspešnem neformalnem trilogu, ki je potekal 2. marca, je bil dosežen uh, konsens glede odprtih vprašanj. Komisija torej upa, da bo mogoče glede tega predloga doseči sporazum v prvem branju in upam, da bomo tukaj uspešni. Naj vas opomnim, da ta predlog racionalizira pravila, Eh, tako imenovanega drugega finančnega instrumenta. Ta pravila obravnavajo uh, porabo sredstev v mednarodnih odnosih pri zbiranju podatkov in eh, znanstvenih dokazov in pri nadzoru in izvajanju. S televizijo poskušamo zagotoviti skladnost med to uredbo in drugimi elementi pravnega okvira. Gre za omejene prilagoditve in pojasnila posameznih določb. Zato pozivam Evropski parlament naj sprejme ta predlog. Zdaj bom nadaljevala s tretjim poročilom eh, prehodni tehnični ukrepi. Tudi tukaj se eh, poročevalki gospe Grilje zahvaljujem za opravljeno delo. Namen tega predloga je podaljšati obsoječe tehnične ukrepe do konca leta 2012. Eh, to temelji na domnevi, da bo reformirana ribiška politika stopila v veljavo 1. januarja prihodnje leto in upam, da se bo to dejansko tudi uresničilo. Eh, s tem, ko sem predlagala to podaljšanje, sem se poskušala izogniti odpiranju kompleksnih razprav o tehničnih okrepov, eh, dokler ne bo reforma izvedena. Komisija podpira predlog spremembe odbora za ribištvo glede velikosti očes mrež za mrjaščo, kajti to temeli na znanstvenih dognanjih. Uh, vem, da obstajajo pomisleki nekaterih uh, poslancev in poslank in nekaterih držav članic, ki so predlagali dodatne predloge sprememb. Teh ne moremo sprejeti, kajti uh, vse to ne temeli na znanstvenih dognanjih uh, ali pa znanstveniki še niso dobili zadostnih informacij strani držav članic, da bi izvedli oceno. Za zaključek pa še nekaj besed. Uh, o poročilu o uvozu ribiških proizvodov iz Grenlandije. Zahvaljujem se predsednici odbora za ribištvo gospe Fragi za upravljeno delo. Naj povdarim, da krzdiva ukrepe, ki jih predlaga komisija, ti obravnavajo eh, že dlje časa prisotno zahtevo Grenlandije. S temi ukrepi poskušamo poenostaviti sanitarne ukrepe in postopke certificiranja. Na ta način bomo Grenlandijo vključili v enotni trg za ribiške proizvode in iz njih izvedene proizvode. To je posem v skladu eh, s tem, kar, čemu smo se zavezali v sporozumu iz leta 2006, torej da bomo prispevali k napredku Grenlandije in da bomo sodelovali na področju varnosti prehrane. Komisija z veseljem ugotavlja, da vsi vpleteni, torej države članice, eh, svet, eh, Grenlandija, Eh, in tudi nacionalni parlamenti držav članic ter Evropski parlament so pripravljeni uresničiti to obljubo in podpreti ta predlog. Naj eh, jasno povem, za nas, za komisijo eh, je odnos z Grenlandijo izredno pomemben in mislim, da vsi razumemo, zakaj. Gre za politično prednostno nalogo in zato upam, da razprave o pravni podlagi tega predloga ne bodo ogrozile uresničevanja teh pomembnih ukrepov zelo dobro razumem eh, pomisleke in eh, dvome eh, gospe Frage o pravni podlagi in glede pristojnosti Evropskega parlamenta v tej zadevi. Lahko povem, da komisija ne bo stala na poti eh, iskanju neke pragmatične rešitve. Še vedno pa smo prepričani, da je pravna podlaga našega ukrepa, eh, torej naših ukrepov prava, vendar pa če bi svet podprl stališče parlamenta, bi bili pri, eh, pripravljeni to podpreti. Zdaj je svet tisti, ki mora eh, pretehtati možnosti in uh, upam, da bomo lahko čim hitreje razrešili ta problem in da to ne bo vplivalo na naše odnose z Grenlandijo. To je naša prva prednostna naloga in tukaj sem zato, da povem, da želim olajšati delo eh, gospe Fragi in upam, da bomo res našli neko rešitev. Eh, za konec se eh, še enkrat zahvaljujem odboru za ribištvo in vsem poročevalcem za upravljeno delo. Se opravičujem, da sem govorila tako dolgo, ampak morala sem pač pokomentirati štiri poročila. Hvala predsedujoči. Najlepša hvala, gospa komisarka. Zdaj pa dobi besedo odbor za proračun, kolega Alfonzi, za eno minuto. Oui, merci, Hvala predsedujoči v imenu proračunskega odbora. Naj povem, da smo morali se izraziti v zvezi s tem eh, poročilom, ki zadeva eh, sporozum med Evropsko unijo in Zvezo Komori. Odbor je podprl ta eh, sporozum, vsekakor pa moramo reči, da dejansko to vse skupaj je dokaj nesmiselno, glede na to, da pride do sprejetja teh, teh sklepov po začetku veljavnosti veljavnosti. V prihodnje bo, bo moral parlament biti seznanjen s tem predhodno. Potrebno bo analizirati tudi konkretno urezničevanje tega sporazuma, zato da ugotovimo tudi a, eh, ustreznost ulova in zato da zagotovimo, da tudi lokalni vidiki so ustrezno uresničeni. Torej, proračunski odbor je sklenil, da bo stopil z, eh, v stik z odborom za ribištvo, zato da organiziramo poglobljen sestanek na to temo. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa govorniki v imenu poslanskih skupin. Najprej kolega Valesa za dve minuti. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospe in gospodje, v današnji razpravi obravnavamo štiri poročila, zato bi se začetekrat zahvalil vsem poročevalcem za opravljeno delo in komisiji za sodelovanje. Zdaj pa nakratko o poročilu gospe Grelje. Gre za kompromis med poslanskimi skupinami in Evropsko komisijo. Podpiram različico, ki jo je sprejel odbor za ribištvo. V luči Lizbonske pogodbe je leta 2010 komisija umaknila svoj predlog grede eh, zaščite ribiških virov. Oblikovala naj bi nov predlog, ki bi bil usklajen z novo pogodbo eh, in to naj bi bilo predstavljeno v tretjem četrtletju leta 2011. Vendar pa se zdi, da komisija zdaj ne bo uspela pravočasno predstaviti to vrstnega predloga in da tudi ne bo uspela najti ustreznih sredstev za financiranje. ribiški sektor eh, je zato prevzel odgovornost, da sam razvije te predloge. Tisto, kar je dobro, je, da po zadnjih informacijah, kar zadeva tehnične ukrepe, bo komisija prenesla določene pristojnosti na države članice. To je zelo dober korak proti decentralizaciji. Tehnični ukrepi, ki se upravljajo v različnih morjih, se razlikujejo glede na lokalne okoliščine, lokalne pogoje pri upravljanju ribištva je potrebna decentralizacija, regionalizacija upravljanja, zato da bi bolj upoštevali lokalne pogoje in razmere. Potrebno se je zoprstaviti vsem poskusom, da bi uporabili enoten sistem upravljanja, ki ne bi spoštoval lokalnih posebnosti. Eh, individualen pristop je pravi pristop k upravljanju. Hvala. Najlepša hvala, kolega Valesa. Sledi kolegica Rodus za dve minuti. Spoštovani gospod predsedojoči, najlepša hvala, gospa komisarka, dragi kolegi in kolegice. Zopet imamo pred sabo cel svežen poročil o ribiški politiki. Kot koordinatorka me v... sem vesela, da. Eh, smo glede dveh uredb dosegli kompromis s svetom in komisijo. To velja za poročilo Grelje o tehničnih ukrepih in eh, za poročilo Ferreira o drugem eh, instrumentu financiranja. Ravno tako bomo lahko podprli sporozum s eh, komori, čeprav ne skrivam, da kar zdaj v reformo skupne kmetijske politike bi si želela. Eh, radikalno drugačno novo usmeritev eh, partnerskih sporazumov. Eh, resne težave pa se pojavljajo v zvezi z Grenlandijo, kajti tam pooblastila parlamenta niso bila upoštevana. Počasi eh, izgubljam potrpljenje, kajti še vedno ni prišlo do nekega dobrega sodelovanja med institucijami. O tem sem že večkrat govorila in danes to ponavljam. Eh, težav, eh, težavo z upravnimi načrti je potrebno rešiti. Pozivam tudi mađarsko predsedstvo, da se aktivno zauzame za iskanje rešitve to, da nikogar iz sveta ni tukaj, eh, mislim, da, da jasno kaže, kako malo spoštovanja ima svet do parlamenta. To se mi zdi res neverjetno. In pa še pripombo v zvezi s poročilom Grilje. Vem, da so nekateri kolegi frustrirani, ker njihovi predlogi sprememb niso bili upoštevani, vendar pa Eh, mislim, da tudi ni prav, da bi naši ribiči morali delati s starimi tehničnimi ukrepi, zato pa je kriv svet, ki se ni uspel zediniti glede nove uredbe. Eh, kot parlament, ki ima veliko odgovornost, moramo tudi odgovorno ukrepati in moramo zato brez premem podaljšati obstoječo uredbo. Najlepša hvala. Hvala, kolegica Rodust. Sedaj pa za dve minuti kolega Gelegar. Najlepša hvala, predsedujoči. Rad bi čestital vsem poročevalcem za predstavljena poročila. Zaradi omejenega časa pa se bomo imenil na poročilo Grelje. E, uredba o tehničnih ukrepih povzroča velike težave majhnim obaljnim ribičem na zahodnji obali Škotske in na irski obali. Ne moremo si privoščiti, da bi kot politiki zastavili Eh, reforma skupne ribiške politike, eh, pričakuje se nova uredba eh, in zdaj imamo priložnost, da ukrepamo in mislim, da moramo podpreti zelo realistične predloge sprememb, ki so bili predstavljeni. Tam majhna ribiška plovila, krajša od 15 metrov, so ključna za. Eh, preživetje in prisiljena so potovati v nevarne vode, eh, plujejo 80 km z obale, zato da tam ribarijo, kajti bližja območja so prepovedana. Uh, poleg tega so tu še mreže, ki jih uporabljajo majhna plovila za uh, lov določenih uh, vrst ob zahodnih obalah. Te mreže se ne uporabljajo za uh, lovljenje trsk in drugih vrst, zato ne bodo vplivali na te uh, staleže. Če bodo te spremembe sprejetje, bomo omogočili preživetje tem malim ribiškim plovilom v teh mogočih. Uh, To je tisto, kar pravzaprav je naša naloga, zato je prav, da ne razpri, eh, odpiramo razprav o drugih točkah. Eh, decembra je uh, Irska dobila 60 odstotkov skupnega dovoljenega uh, ulova in uh, eh, nek, de, določene v, uh, vrste, kot je merjačuka, niso vključene v te predloge. Zato je prav, zato, da. Zato je prav, da stvari uredimo in ne čakamo na zak novo zakonodajo, ker bi trajalo predolgo. Najlepša hvala, kolega Gallagher. Sledi kolegica Lovin za dve minuti in pol. Najlepša hvala, gospod predsedajoči. Uh, eh, gospa komisarka, zahvaljujem se vsem pročevalcem za odlično opravljeno delo, osredotočila pa se bom na sporozum s komori. Kot zeleni smo glasovali proti temu eh, partnerskemu sporazumu in eh, to lahko enostavno pojasnim. Sporazum s komorjo, o katerem bomo glasovali, eh, je sporazum za revno državo, s katero sodelujemo že od leta 1998. V obdobju 2005 do 2009 smo državi namenili 2 milijona in pol evrov in 60 odstotkov tega denarja naj bi se porabilo za podporo ribiškemu sektorju, za znanstvene ukrepe in tako dalje. Če pogledate ocene, ta država v razvoju nima niti enega delujočega ribolovnega pristanišča, eh, nima nobenih eh, raziskav na področju ribištva in tudi lokalno ribištvo je povsem nerazvito. 2,7 eh, milijonov evrov dobijo komori za to, da dovolijo evropskim plovilom, da tam lovijo da okoplačevalci plačajo levi delež teh sredstev. Tu Eh, gre predvsem za evropska plovila, ki lovijo tune in tam ujamejo za 13,7 milijonov eh, evrov rib. Torej, to je odličen posel za lasnike teh plovil. Vendar pa eh, je dodana vrednost tega sporazuma povsem na strani Evropske unije. Eh, ribe se nikdar ne razložijo v komorih, eh, lokalno prebivalstvo ni zaposleno. Strinjam se s komisarko, da je dobro, da je Evropska komisija prisotna v komisiji za tune v Indijskem oceanu, vendar pa sprašujem komisijo, kako želi, da bi se ta novi sporazum uporabljal bolje od prejšnjega, kako lahko zagotovimo, da bodo evropske flote zaposlovale komorske državljane in kako bomo zagotovili, da bo ta sporazum dejansko prispeval k razvoju tega otoča. E, eh, tako da ta e, namenski denar ne bo ostal samo na papirju. Hvala. Dank, Hvala, kolegica Lövin. Sedaj pa kolega Grobarčik za minuto in pol. Co pani przewodniczący, szanowni państwo. Hvala lepa predsedujoči, kolegice in kolegi. Najprej naj se zahvalim in čestitam vsem poročevalcem za upravljeno delo pri pripravi teh poročil. Ta poročila so zelo pomemben element pri uresničevanju skupne ribiške politike, hkrati pa moramo izpostaviti nekatera razhajanja v mnenjih med parlamentom in komisijo, kar zadeva mednarodne sporazume. Če pomislimo na prakso, ki se je drži Evropska komisija, moramo uh, povedati, da Lizbonska pogodba dejansko zagotavlja več pristojnosti Evropskemu parlamentu, kar zadeva normativne akte in tudi pogajanja za sklepanje mednarodnih sporazumov. Komisija skuša omejevati te pristojnosti in skuša omejevati tudi vlogo Evropskega parlamenta, ki pa mora odigrati svojo nadzorno vlogo. Med uh, eh, pogajanjem Med pogajalskim postopkom parlamentarci morajo imeti možnost opravljati svojo funkcijo poslancev in komisija pa ne omogoča izvajanje te funkcije. Glede na to, da v tem trenutku pogajalski postopek je zelo omejen, glede na to, kako so ga oblikovali funkcionarji komisije. Hvala, kolega Globarček. Sledi za eno minuto kolega Clark. Predsedujoči, po 30 letih destruktivne politike se končno odevamo tega vprašanja. In eh, dejansko tukaj eh, v preteklosti smo imeli veliko več plovil eh, v naših predeljih, v našem okrožju. Eh, dejansko tukaj eh, se svetuje, svetujemo tudi nek regionalni pristop, zakaj da ne. Evropa na vse zadnje je razdeljena na različne regije in eh, dejansko s sporazumom za Zvezo Komori bi omogočali tudi evropskim plovilom, da plenijo v vodah Zveze Komori. Kaj pa to, kar se je dogodilo recimo v zadnjih letih, ko je prišlo tudi do piratskih dogodkov, eh, ne smemo pozabiti na to, kar se je dogodilo recimo pred petimi leti in eh, se pravi, moramo omogočiti tudi, da se eh, staleži v teh vodah obnovijo. Potem veliko ljudi je tudi umrlo na nekaterih potovanjih in sicer na malih plovilih, ki so niso bila namenjena za uh, odprto morje. Naše vode so dejansko obubožene zaslužili za jaš, zaradi našega delovanja in zato moramo obsoditi Evropsko unijo za, te, za to politiko. Hvala, kolega Clark. Sledi kolegica Dodd za eno minuto. Hvala, predsedujoči, gospa komisarka. En od poričevalcev je spregovoril o nezaupanju ribičev do skupne ribiške politike. Ne smemo se čuditi, kaj ti eh, dejansko eh, to je pomenilo uničenje njihove flote in ni privedlo do povečanja staležev. Z mojega zornega kota čim prej bomo eh, dejansko povrnili eh, pristojnosti za skupno ribiško politiko državam članicam, tam bolje. Upam, da se bo to dogodilo kratkoročno. Potem bi želela tudi nekaj povedati v zvezi s to razpravo o skupni ribiški politiki. Predvsem, eh, ko um, govorimo o skupnem finančnem instrumentu za izvajanje skupne ribiške politike, mislim, da dejansko še bolj posegamo in ampak to poseganje potem mora biti tudi ustrezno financirano in dejansko moramo tudi imeti vedno v mislih različne deležnike, predvsem ribiče, ki so dejansko kar pokopani z eh, ogromno množico različnih pravil in omejitev. Eh, Vedno pogosto krat slišim od različnih akterjev, da celotna industrija se bori za to, da bi lahko bila kos vsem tem pravilom. Najlepša hvala, kolegica Dodz. Sedaj sledijo drugi govorniki, najprej kolega Kadek za dve minuti. Gospod predsedujoči, komisarka, gospodje, predvsem na kriki srca Evropski parlament ima samo en sedež, to je Strasburg. Zdaj pa naj čestitam gospodu Ferreiri za njegovo poročilo o eh, skupnih eh, finančnih politik za uresničevanje skupne ribiške politike in eh, pomorskega prava. Spremembe k uredbi, kar predlaga komisija in parlament, omogočajo, da bolj natančno predelimo naložbe, kar zadeva financiranje raziskav. In prihaja torej do uskladitve torej uredbe in, in evropskega pravnega okvira, tudi kar zadeva zbiranje podatkov, predvsem predvsem sem vesel možnosti, da financiramo znanstvene raziskave za ribolov in eh, ribogojstvo zdaj bomo lahko poskrbeli za študije, kar zadeva eh, stopnjo odvisnosti Evropske unije, kar zadeva uvoz ribiških, eh, ribiških proizvodov. Gre za kar 60 odstotkov to vrstnega uvoza in ta odstotek se vedno povečuje. Zato je potrebno razviti podporo za evropske proizvajalce oziroma ribiče, eh, preden se popolnoma komercialno odpremo na 360, odstot, 360 stopin, kar povzroča področja težave za Evropsko unijo. Kar zadeva poročilo Grelje, naj se zahvali poročevalki. Tehnični ukrepi so izredno občutljiva točka, ki jih je treba hitro, nemudoma spremeniti. Čim bomo razpolagali s predlogi komisije v zvezi s svežnjem, kar zadeva reformo skupne ribiške politike. To poročilo, ki ga bomo sprejeli jutri, eh, omogoča podaljšanje za mm, prehodno obdobje določenih tehničnih ukrepov. To podaljšanje nam bo omogočilo, da eh, dejansko pokrijemo obdobje od 30. junija tega leta do leta 2013, ampak tudi, da se uskladimo sa reformo skupne tehnične politike in da vidimo, kateri so vplivi tudi teh tehničnih ukrepov. Dejansko v tem trenutku ne bi predlagal ključnih, torej poglobljenih sprememb eh, k temu poročilu, kajti to bi potem imelo celo vrsto posledic tudi v svetu. Naj čestitam tudi gospodu Kapolesu Santosu, za, a, kar zadeva njegovo poročilo o sporazumu z, a, o ribištvu med Evropsko unijo in, Evropsko, in eh, Zvezo komunistov. Hvala kolega Kadek. Za dve minuti kolega Kristensen. Formen, jaz bi rad začel s hvala uvoženemu za insekt. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najprej naj se zahvalim vsem poročevalcem za opravljeno delo. Jutri bomo glasovali o sporozumu z Grenlandijo, za katerega sem poročevalec v senci. Tukaj odpravljamo drago birokracijo in končno bodo izpolnjene naše zahteve na področju varnosti prehrane. Eh, grenlandski eh, ribiški proizvodi bodo lahko prodajeni na evropskem trgu, če bodo spoštovali sanitarne zahteve. Eh, danski eh, organi že zdaj nadzorujejo kakovost eh, proizvodov z Grenlandije, eh, preden pridejo v Evropsko unijo. To se bo zdaj prenehalo s to ureditvijo in to bo dejansko prineslo koristi vsem. Dolgo je trajalo, preden je do tega prišlo. In zelo pomembno je, da eh, si parlament ustvari jasno sliko glede pravne podlage in upam, da boste to sprejela tudi komisija in svet. Kar pa zadeva sporazumsko mori, Ehm, naj povem, da sem vedno za trajnostne ribiške sporazume, ki zagotavljajo zdržnost eh, virov, vzdržnost za prebivalce, za okolje in eh, za vse, ki jih prizadeva ta sporazum. Vendar pa ta sporazum ni tako trajnostni, kot bi si želeli, kajti nobene zgorne meje ni glede tega, koliko lahko eh, ribarijo evropska plovila tam. Potem, ko je preseženih prvih 4500 ton, je potrebno plačati 75 evrov na tono, ampak dejansko bi morali zastaviti zgornjo mejo, kajti ne more se zgoditi, da imamo različne ribiške politike v naših vodah ali v tujih vodah. Zauzimam se za to, da eh, denar, ki jih plačujemo, eh, za možnost ribarjenja se dejansko porabi v korist lokalnega prebivalstva. Najlepša hvala. Hvala, kolega Kristensen. Zdaj pa za eno minuto, kolegica Reimers. Gospod predsedujoči, gospa Damanaki, gospe in gospodje. Zelo me veseli, da parlament zdaj končno obravnava ta poročila in se zahvaljujem poročevalcem za upravljeno delo. Spremembe uredbe sveta o finančnih ukrepih je eden od temeljnih orodij za izvajanje skupne ribiške politike. To še posebej velja za področje mednarodnih odnosov, zbiranja podatkov in znanstvenih študij. Še posebej pomembni so nadzorni sistemi skupne ribiške politike in izvajanje tega nadzora. Pročevalec se je trudil prepričati kolege, zakaj zahteva povišanje deleža sofinanciranja na 75 odstotkov. Te želje nismo mogli podpreti. Sedanja pravila so eh, se uveljavila v praksi in že zdaj so dovoljene izjeme. In eh, komisija te izjeme tudi sedaj že uporablja, zato tukaj niso potrebne nadaljne pobude. Pomembno je, da spremembo uredbe uh, ustvarimo prosto pot za dosleden pravni okvir. Najlepša hvala. Hvala kolegice Reimers, sedaj pa kolega Hatton za eno minuto. Hvala, predsedujoči. Poročilo grelje dejansko preveč eh, popušča tudi glede na težave, s katerimi se soočajo ribiči na škotskem. Komisija bi morala dejansko končno premisliti o tem, da eh, odpravi završka in da ustrezno prilagodi tehnične ukrepe. Komisija raje podaljša um, veljavnost. Uh, teh eh, tehničnih ukrepov, ampak torej za 18 mesecev, kar bo seveda vplivalo tudi na ulov trska. In tukaj govorimo za čes, začasnih ukrepih, ampak to lahko vpliva na eh, staleže še 18 eh, mesecev v bistvu od ko bodo ribiči lahko odvrgli preseške v morje, seveda to ni nekaj pozitivnega. Upam, da komisija bo spremenila svoj pristop in da bo izkoristila priložnost, da eh, dejansko končno reče ne za vrškom in ne bo pričakovala na to, da eh, stopi v akcijo samo v prihodnje. Hvala lepa, zdaj pa gospod Stevenson za eno minuto. Hvala, predsedujoči komisarka. Naj vložim predlog spremembe k uredbi o tehničnih ukrepih za to, da skušamo rešiti problem, na katerega se je ravno kar navezoval Hačton. Dejansko želimo ohraniti tudi staleže belih rib v teh vodah. Moramo upoštevati torej tudi sestavo pravil. Za ta začasna pravila so dejansko bila že podaljšana za 12 mesecev in omogočen je bil ulov za dodatnih 12 mesecev. Zdaj pa komisija skuša še podaljšati to obdobje tja do, do konca leta 2012, medtem ko pripravljajo nov okvir za tehnične ukrepe v okviru reforme skupne ribiške politike. Posledice tega bodo pomenile, da začasni ukrepi, ki so morali veljati samo za eno leto, bodo zdaj veljale vsaj za tri leta in v tem obdobju razmere na zahodu Škotske so se bistveno dramatično spremenile in sicer s tem, da se omogoča, da se odvrača uh, eh, sveže otrsko v nazaj v morje. Hvala. Hvala, gospod Stevenson. Sedaj pa za tri minute, gospod Patrav Neveš. Kolegica. Gospod predsedujoči, komisarka, čestitam štirim poročevalcem, naj se osredotočim na dve poročili. Leta 2008 pomankanje sporazuma, kar zadeva predlog uredbe, katerega namen je bila postavitev pravil, kar zadeva ohranjanje morskih virov, je privedlo do sedanje uredbe, ki zajema skup prehodnih tehničnih ukrepov in sicer Eh, za obdobje od 1. januarja 2010 do 30. junija 2011. Ta predlog eh, sedaj eh, podaljšuje to prehodno obdobje za dodatnih 18 mesecev, torej do 1. januarja 2013, v pričakovanju nove uredbe, novih tehničnih ukrepov v okviru reforme skupne ribiške politike. Eh, potrebno je torej ohraniti okvir eh, ribiških dejavnosti, zavarovati ribiške interese, ne da bi izgubili spred oči glavnega cilja, torej vzdržne ribiške politike. Ne bi smeli torej podaljšati možnost podaljšati uporabe, podaljšanja uporabe eh, potegavk eh, v eh, pretirani globini in brez ustrezne znanstvene podlage. To no, ni dober primer tega, kar smo ravno kar povedali. Revizija to vrstnega ribolova, ki se je za desetletje uporabljal v določenih portugalskih predeljih za določene vrste rib, med katerimi tudi merjaščevka, je bil hud udarec za ta sektor in za ribiško otroške skupnosti, ki bolj, so bolj odvisne od teh virov. U, upam, da boste podprli eh, predlog, ki ga bomo uložili v eh, dvorani in eh, z, z katero želimo ohraniti to, kar trenutno velja. In torej tukaj mislimo na ukrep, na skupnostne ukrepe, kar zadeva eh, skupno ribiško politiko in eh, pomorsko pravo, torej poročilo Ferreira. Torej, poleg Evropskega uh, ribiškega sklada je uh, ta dodatni finančni instrument izredno pomemben, uh, eh, bodi si kar zadeva ulov in tudi kar zadeva zbiranje osnovnih podatkov za skupno ribiško politiko. Torej, soglašam s predlogom uh, poročevalke, torej povečati možnost. Uh, povišanja stopnje sofinanciranja do 75 odstotkov, kar zadeva zbiranje in upravljanje in uporabo osnovnih podatkov in tudi kar zadeva dodatne podatke in kar priznavanje eh, tudi eh, ustreznega upravljanja ribištva, ki ne temelji na znanstvenih eh, ugotovitvah, popolnoma utemeljuje predloge poročevalka. Poročevalka, hvala. Hvala lepa, gospa Patrio Neves. Sedaj pa gospa Andres Bareja za tri minute. Eh, Hvala. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Naj čestitam štirim poročevalcem za eh, ogromno opravljeno delo. Naj se osredotočim na dve poročili, ki sta predvsem pomembni v, po mojem gledanju. Prvo poročilo zadeva sporazum za zvezo Komori. Gre za sporazum o ribištvu z državo, ki se nahaja jugovzhodno od Afrike. To sem povedala zato, da postavim nek kontekst. 60 eh, odstotkov prebivalstva žive izpod praga revščine, edina, edini vir je turizem oziroma zunanja pomoč. Ta sporazum omogoča, da um, pač lovimo tudi to, kar um, predstavlja presežek in um, prihaja tudi do finančnega prispevka za izboljšanje infrastruktur. Obstaja torej sporazum o sodelovanju v logiki eh, trajnostnega ribolova in ohranjanja ribolovnih virov, kajti obstajajo tudi določene vrste, ki se selijo, kot naprimer eh, tuna. In vsako leto na podlagi znanstvenih eh, meril se določi skupni ulov za naslednje leto. Na tak način se tudi omejuje, eh, omejuje določ, določene vrste ribolova, zato da se spodbudi tudi lokalni ribolov. Hkrati je treba tudi upoštevati dostop evropskih plovil v, do teh voda, ob upoštevanju tudi gospodarskega razvoja. Ampak imamo še drug pomemben element. Eh, izognemo se temu, da bi tretje države. Eh, lovile v teh vodah tretje države, ki ne zagotavljajo ustreznega ohranjanja okolja. 75 odstotkov ribolovnih virov na tem območju eh, dejansko so predmet ulova tretjih držav. In torej to, ta sporozum ne samo pomaga zvezi komore, ampak eh, prispeva tudi k ohranjanju okolja. Zdaj pa prehajam na poročilo Grelje. Eh, tukaj gre za uredbo v zvezi z pomembnimi tehničnimi ukrepi, ki naj bi zapadli čez tri mesece in torej tukaj se predlaga podaljšek do konca 2012. Drugače bi prišlo do, prazne, eh, do, do praznine, do pravne praznine. Eh, z podaljšanjem pa bomo ohranili ribolovne vire, ampak moramo biti pozorni na pomen določenih izjav oziroma na skupno izjavo, s katero bi morala komisija komisije, na podlagi katere bi morala komisija prilagoditi določene ukrepe, določene vidike. Tukaj mislim tudi naprimer na velikost očesn, e, mre, torej mrežnih očes, na globino in tako dalje. Vse to vpliva na ribolov in komisija bi morala vse to upoštevati, kajti vse to potem ima posledice za prebivalce, predvsem v conah 8, 9 in 10. Moramo zapolniti te vrzeli v izvajanju uredbe, kajti to gre na škodo ribolova in lokalnega prebivalstva prebivalstva. Hvala lepa, sedaj pa kolegica Bilbao Barantika za eno minuto hvala predsedujoči jaz bom glasovala za poročilo kajti to je pozitivno za evropsko floto šlo bo za sedemdeset plovil ki se bo koristilo s tem torej dvanajst več kot v prejšnjem sporazumu in e, imeli bomo vsaj enega komorskega prebivalca na teh plovilih to je pomembno za komore za e, tamkajšnje prebivalstvo sporazum dejansko spodbuja sodelovanje ki stremi za lokalno lokalnim razvojem, kajti to je cilj tudi teh finančnih prispevkov. Poleg tega se zahteva tudi spoštovanje človekovih pravic strani lokalnih uh, uprav, lokalne vlade. Poleg tega se podpira tudi uh, lokalne tradicionalne oblike redbolova in tako se zagotavlja 8500 ljudem, ki na komorih živijo od tega, da razpolagajo svojim območjem za uh, ribarjenje. Dejansko deset morskih mil bo izuzetih, kar zadeva Evropa evropska plovila. Poleg tega se predvideva tudi mehanizem za a, objektivno ocenjevanje in tudi metode za znanstveno sodelovanje. Hvala lepa, sedaj pa gospod Kelly za dve minuti. Eh, oh, eh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Eh, hvala, da lahko govorim imeno politične skupine na to temo. Vsekakor gre za sporno vprašanje. Gre za vprašanje, ki je zelo tehnične narave in v katerem parlament mora imeti svojo besedo. Seveda je to res zaradi ribičev in tudi zaradi ribolova. Težko nam je kot poslancem govoriti o vseh teh tehničnih zadevah, vendar pa bomo storili vse, kar je lahko. Uh, komisija je zelo uravnoteženo odzvala se na ta priporočila. Gre tukaj seveda tudi za um, spoštovanje sveta do parlamenta, ampak kot ste rekli, bo prišlo do pragmatične rešitve, česar se seveda reš, eh, želimo. Zelo pomembno je to za Evropsko unijo. Prav tako pa je to še bolj pomembno morda za Grenlandijo, ki je država, ki je skoraj da celoti odvisna od evropskega trga, ko gre za svoje ribe in je pravzaprav celoti odvisna od ribištva pri svojem gospodarstvu. In to, kar lahko povemo za Grenlandijo, Grenlandijo, je, da bodo ribe, ki bodo prišle eh, od tam, takšne, ki jih bo mogoče preveriti in najboljše kakovosti. In seveda si bolj želimo teh, vir, kot pa, eh, teh rib, kot pa kakovosti rib iz jugovzhodne Azije, ki prihajajo iz okuženih in onesnaženih vod. Zato je to zelo pomembno, da se ta sporazum, posebej, kar je tudi komisija povedala, da je pravzaprav uh, trajnost ribiških staležev um, vprašanje, ki nas mora zaskrbiti. Zato moramo imeti dobro politiko glede ribogojstva, ki bo del skupne ribiške politike. V mestnem času pozdravljam te pred, uh, predloge in uh, čakam na to, kaj se bo zgodilo. Hvala lepa, gospod Kelly. Sedaj pa gospod Sanchez presedo za tri minute. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospa komisarka, kolegice in kolegi. Tudi sam bi želel čestitati poročevalcem teh štirih poročil. Ehm, omenil pa, omenil pa se bom na poročilo gospe, gospoda Ferrera in gospe Frage. Tudi sam bi izrazil podporo gospodu Kapulasu in njegovemu poročilu, ki se nanaša na protokol in na finančne eh, spodbude za komore. Naš parlament mora biti udeležen eh, tudi pri tehničnih ukrepih, ko govorimo o poročilu grelje upam, da bo komisija ocenila vplive in uh, kmalo predložila novo uredbo o tehničnih ukrepih, ki bi jih potem lahko izvedli pred letom 2013. Poročilo Ferreira spreminja uredbo 861 skozi 2006 glede finančnih uredb uh, oziroma meril, ko gre za izvajanje skupne ribiške politike skupaj z uh, ribiškim skladom. To se nanaša na realnost uh, skupne politike Ga ribiškega sklada pod Lizbonsko pogodbo. Vendar pa je treba upoštevati dejstvo, da je eno od bistvenih pogojev za trajnostno ribištvo to, da se zagotovi resnično poznavanje pogojev ribolova in da je treba zbirati in upravljati s podatki na ustrezen način. Del so financiranja je treba dvigniti. Sporočilo Fraga se navezuje na varnost prehrane in na zdravje živali, na te standarde, ki veljajo za ribiške proizvode, ki prihajajo iz Grenlandije. Ali torej prihajajo iz Grenlandije ali pa iz tretjih držav. Tukaj gre za 90 odstotkov izvoza Grenlandije. Leta 2007 smo govorili o zneskih v višini 251 milijonov evrov, ta izvoz eh, z Grenlandije v Evropo. Zamisel za tem je, da bi tukaj za Grenlandijo veljali notranji standardi, s tem bi razširili trg z ribiškimi proizvodi in izvedenimi proizvodi. Ni sporazuma še glede pravne podlage, zato menimo, da bi komisija sicer uh, morala tukaj pomagati pri iskanju sporazuma. Upamo, da bo komisija tukaj sledila stališču odbora za ribištvo. Upamo, da bodo ta vprašanja rešena tako, da bo Grenlandija deležna prioritete, ki si jo zasluži. Hvala. Hvala lepa, gospod Sančes Presvedo, sedaj pa gospa Dankila za minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Čestitala bi vsem štirim poročevalcem za njihovo delo na področju ribištva. Finančni ukrepi za izvajanje skupne ribiške politike so pomemben finančni instrument v tem sektorju. Ti ukrepi morajo biti stalno prilagajeni zahtevam in izzivom. Ti instrumenti vključujejo financiranje projektov, kot so mednarodni eh, odnosi, zbiranje podatkov, znanstvene študije in tudi izvajanje skupne ribiške politike. Upravljanje ribišta mora temeljiti na sodobnem eh, in najnovejšem znanstvenem znanju in vedenju o staležih, kot tudi mora temeljiti na hvala lepa gospa dankila nihče se ni prijavil v postopku catch the eye tako dajem besedo komisarki damanaki eh, dovolite da dam nekaj pojasnil eh, na vaše pripombe glede na razpravo in glede na Eh, sporazume v ribiškem sektorju, vam lahko povem, da v okviru naših predlogov za reformo skušamo zagotoviti, da bo do ti eh, partnerski sporazumi ustrezno izvajani. In želimo poskrbeti, da bodo ti partnerski sporazumi tudi koristili lokalnemu prebivalstvu. Dokler ne bomo imeli novega Eh, predloga za novo generacijo eh, sporazumov v ribiškem sektorju bomo skušali izboljšati trenutni položaj. Zdaj si prizadevamo za to, da bi storili čim več, da bi dosegli dobro izvajanje sporazuma za zvezo komorov in da bi eh, poskrbeli, da bi ta sporazum dejansko koristil lokalnemu prebivalstvu. Glede problemov, ki so bili omenjeni in ki se navezujejo na parlament in na obveščanje poslancev glede teh sporazumov, tukaj vam lahko povem, da je komisija zagotavljala vse informacije, tudi tiste, ki so zaupne narave. Te informacije smo poslancev pošiljali in to bomo počeli tudi v prihodnje ko gre za tehnične ukrepe in ko govorimo o poročilu gospe Grelje, lahko razumem, da je bilo tukaj dolo, veliko število skrbi, kajti s tem zdaj podaljšujemo to uredbo, ki velja trenutno. To smo morali storiti zaradi tega, ker smo morali počakati z izvedbo reforme. Lahko pa seveda vas razumem, da nas pozivate k nadaljnim ukrepom, tako da bi prišlo do nove uredbe pred koncem leta 2013. Tukaj vam ne morem sicer dajati obljub, ki jih ne bi mogla izpolniti, ampak eh, resnično vam obljubljam, da bomo storili vse, kar je v naši moči, da bi pospešili postopek za dosego nove uredbe in tudi zato, da bi izvedli osnovno reformo, tako da bi države članice imele določene pristojnosti na področju tehničnih ukrepov. Ko govorimo o naslednjem vprašanju, torej o finančni uredbi, upam, da bomo dosegli sporazum v prvi obravnavi, kajti to bi vsekakor bilo dobro za izvajanje uredbe v prihodnje. In potem glede Grenlandije. Dovolite, da ponovim, da smo tukaj zato, da bi našli rešitev glede pravne podlage tega predloga. Za komisijo je najpomembneje to, da nadaljujemo pri vsebini, kajti dobri odnosi z Grenlandijo so nam apsolutna politična prioriteta. Zato lahko znova ponovim, da komisija želi tukaj lajšati Eh, delo pri iskanju eh, kompromisa med parlamentom in svetom. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa, gospa komisarka Damanaki. Zdaj pa dobijo besedo še enkrat poročevalci. Najprej gospod Kapolo Santo za dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Samo nekaj sekund bi si vzel, da bi se zahvalil vsem tistim, ki so izrazili in uh, podporo mojemu poročilu. Eh, kot veste, so ti vidiki partnerskih sporazumov taki, da jih je treba prilagoditi. Slišal, slišal sem uh, osebno stališče komisarke glede udeležbe držav članic Evropske unije in upam, da bo uh, vaš, vaš pristop tudi upoštevan strani komisije, tako da bi lahko dosegli naše skupne cilje. Hvala lepa, gospod Kapula Santo, sedaj pa kolega Ferreira. Obrigat, prezident. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Tudi sam bi se zahvalil tistim, ki so komentirali moje poročilo. Uh, in vsem, ki so v tej dvorani v tako pozni uri. Komentarji glede finančnih ukrepov so šli v tej smeri, da lahko sklenem, da predlagani predlogi spremembi ne izpodbujajo tega, kar je bilo dosož, doseženo v trialogu. Mislim, da bomo tukaj lahko dosegli sporazum, zato se zahvaljujem komentarjev za komentarje kolegov, ki so bili prisotni eh, ob tem večeru. Nekateri eh, kolegi so že povedali, da bi nesprejetje teh predlogov sporazum da bi nesprejem teh predlogov sprememb pravzaprav pomenili neskladnost uh, trenutne regulative. Kar zadeva poročilo glede prehodnih ukrepov, želim povdariti, da sem predložil predlog spremembe s kolegoma, tako da bi lahko odpravili negativno diskriminacijo. Brez znanstvene podlage, ki opravičuje negativno diskriminacijo, bo prišlo do hudih vplivov na ribolov majhnih razsežnosti. Te flote so že pokazale, da lahko izkoristijo razpoložljive um, vire. Dokler nimamo znanstvenih dokazov, ki bi upravičevali to vrstno diskriminacijo, Eh, bo naše stališče takšno, kot sem pojasnil. V sklepo naj pojasnim, da podpiramo predloge naših irskih kolegov in škotskih kolegov glede istih poročil. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Ferreira. Sedaj pa gospa Grelje za dve minuti. Gospod predsednik, eh, Potrudila se bom, da bom govorila nekoliko počasneje. Zahvaljujem se <clears throat> kolegom za um, prispevke in za podporo uh, in za pač uh, izražanje tudi stališ, ki so bile že izražene v odboru za ribištvo. In dejansko sem zadovoljna, da je, sprejet, da je bil sprejet tudi predlog spremembe v zvezi z uh, velikostjo mrežnega očesa za ribolov, uh, ribolov uh, merjaščevke in uh, hkrati lepa. Eh, dejansko je bilo zanimivo tudi, da je povedala, da eh, nekateri znanstveni podatki niso bili posredovani strani držav članic oziroma ti podatki niso bili ustrezno ocenjeni in zato eh, spodbujam komisijo naj čim prej poskrbi za oceno ustrezno trenutno veljavnih ukrepov in za, pri, na, za pripravo na podlagi teh ugotovitev ustreznih ukrepov in sicer čim prej ne ob koncu tega podaljšanega obdobja. In eh, zapisala sem si, da dejansko želite pospešiti pripravo tega predloga. Ob koncu bi pritegnila pozornost na pomembnost skupnega delovanja med parlamentom in celotno ribiško industrijo, predvsem tudi s sodelovanjem znanstvenih eh, eh, krogov, kajti moramo razpolagati z ustreznimi sredstvi, kajti to ima ključno vlogo pri gospodarskih dejavnosti in to v eh, interesu vseh državljanov, ribičev, eh, institucij in tudi uprav. Hvala. Dank, frau, Hvala lepa, gospa Grelje. Sedaj pa predsednica odbora za ribištvo, gospa Fraga Esteves. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Zahvalila bi se komisarki za njen odziv na moje vprašanje, ko je dejala, da, bo, da bi sprejela spremembo pravne podlage. Upam, da se bo s tem strinjal tudi svet. Razmišljala sem o možnosti, da bi prosila, da se ta tekst vrne komisije pred končnim glasovanjem. Vendar pa sem pomislila o tem še enkrat in ugotovila, da bi s tem le še uh, prišlo do dodatnih zamud pri tem predlogu, ki je vsekakor pozitiven za Evropsko unijo in Grenlandijo. Tako da teh zamud si vsekakor ne želimo. Upam, da bo svet dejansko sledil priporočilom odbora za ribištvo in upam, da bomo našli rešitev, glede na to, da se edini problem navezuje na pravno podlago in eno vsebino. Kakorkoli že, pozdravljam dejstvo, da smo prišli do te točke, seveda pa bi se stvar lahko uh, končala tudi na sodišču, če bi se ta nesporazum nadaljeval. Jutri bomo glasovali glede tega poročila in upam, da se bo potem odzvi, o, komisija odzvala, kajti, kot sem že rekla, je to prva obravnava v parlamentu. Tako da najlepša hvala, gospa komisarka, da sodelujete z nami uh, o tem, pri tej zadevi in zahvaljujem se tudi vsem kolegom in kolegicam, ki so sodelovali z mano in me podpirali pri tem poročilu. Kot sem že rekla, upam, da bo tudi svet deloval v skladu z našimi pričakovanji. Najlepša hvala, gospa Fraga Esteves. Skupna razprava o štirih poročilih na področju ribištva je s tem zaključena. Glasovanje o štirih poročilih bo potekalo jutri ob 12. Drage kolegice in kolegi, naslednje zasedanje bo jutri v sredo 6. aprila od 9.11. in potem od 15. do 20. ure in od 21. do 23. Dnevni red je objavljen na spletni strani Evropskega parlamenta. Objavljen je bil tudi sicer.